Dear colleagues and uh, friends. Spoštovani kolegi in uh, prijatelji. Začeli bomo s tem skupnim javnim posvetovanjem uh, odbora Deve Agri. Deve in Agri. V imenu odbora Deve bi vas rad danes pozdravil. Govorili bomo o razvoju podeželja in o kmetijski politiki. Kot veste, bo kmetijska politika reformirana po letu 2020. Prišlo bo do pomembnih sprememb in delo na tem področju se je že začelo. Javno posvetovanje komisije glede skupne kmetijske politike SKP je privedlo do ugotovitve, da zadnje reforme se osredotočajo predvsem na PCD, torej na koherentnost politik za razvoj. Reforme so se deloma osredotočali na koherentnost eh, razvoja samo v določeni meri. Predlagane možnosti za reformo pa bodo upoštevali tudi nedavne spremembe v globalnem kontekstu vključno s premembami kmetijskih cen, dinamike trgovinskih pogajanj in nove obvez, mednarodne obveze Evropske unije, med drugim tiste, ki se nanašajo na podnebne spremembe in na cilje trajnostnega razvoja. Tako odbora Agri kot Deve sta se zato odločili, odločila, da pripravita današnje javno posvetovanje glede učinka skupne kmetijske politike na države v razvoju. Odbor DV je naročil tudi študijo, ki naj bi bila osnova za razprave. V tej študiji bomo podali konkretne predloge politik glede tega, kako izvajati zaveze Evropske unije, kar se tiče pariškega sporazuma glede podnebnih sprememb, glede ciljev trajnostnega razvoja in glede ciljev prihajajoče reforme SKP. Sedaj je pravi čas, da najdemo prave odgovore na to, zato da bo skupna kmetijska politika pripravljena na prihodne izzive. Naši panelisti bodo predstavili predloge v tej smeri. Preden pa gremo na glavni del eh, posvetovanja, bi rad pozdravil Gabrielo Zoano, mm, ki je podpredsednica odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja. Z menoj bo so predsedovala pri tem javnem posvetovanju. Izvolite. Najlepša hvala, gospod Kologlu. V imenu odbora za kmetijstvo in uh, razvoj podeželja. Z veseljem predstavljam predsednika tega odbora in eh, rada bi lepo pozdravila vse govornike, ki so sprejeli povabilo na to javno posvetovanje. Pozdravljam tudi predstavnike Evropske komisije. Upam, da bomo s tem javnim posvetovanjem dobili eh, večji pogled v pomembno vprašanje glede tega, ali ima SKP tudi vplive na države v razvoju. Radi bi ugotovili, kakšen ta učinek je in kako se je spreminjal skozi čas. Prav tako bi nas zanimala priporočila glede prihodnje skupne kmetijske politike po letu 2020. In sicer, radi bi izvedeli, kako naj bi ta politika bila oblikovana zato, da bi imela pozitiven učinek na države v razvoju. današnji prispevki bi lahko imeli močan vpliv na reformo skupne kmetijske politike, glede na to, da je ta proces že stekel pri Evropski komisiji. Tudi naš odbor se je začel pripravljati na pripravo poročila na lasno pobudo glede pri prihodnosti hrane in kmetijstva. Naše posvetovanje bo razdeljeno na štiri glavne dele. Najprej bo šlo za predstavitev študije glede Področje, s katerim se ukvarja to javno posvetovanje, to bo panel ena, ki bo predstavil eh, študije primerov glede proizvodnje mleka v Zahodnji Afriki in glede vpliva SKP na okolje. Osredotočili se bomo tudi na uporabo zemlišč in na porabo mesa. Eh, drugi panel pa bo govoril o evoluciji SKP in sicer v kontekstu člena 208 PDE glede zagotavljanja koherentnosti politik za razvoj v prihodnji SKP. Skupaj z podpredsednikom Deve Steliosom Kologlujem bova so predsedovala drugemu panelu. Vsakemu panelu pa bo prišlo do dveh predstavitev, ki bosta trajali največ deset minut. Na to pa bo eh, sledil krok razprav. Naj podarim, da je naš program za skupno posvetovanje zelo ambiciozen. Zaradi tega je zelo pomembno, da se vsi predvide, držijo predvidenega časa, ki je namenjen za njihove prispevke. Profesor agrikulturne ekonomike iz Madrida z tehnične profesorica iz Tehnične univerze v Madridu, gospa Marija Blanko, bo sedaj predstavila vpliv skupne kmetijske politike na države v razvoju. Gospa Marija Blanko, izvolite. Uh, much, and, uh... Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni. V veliko veselje mi je, da danes lahko predstavim glavne ugotovitve te študije, ki govori o vplivu SKP od letih 2014 do 2020 na države v razvoju. Najprej bom orisala kontekst glede zunanje razležnosti SKP, na to pa se bom lotila glavnega vprašanja te študije in sicer gre za oceno vpliva trenutne SKP na države v razvoju. In na koncu bom podala še nekaj priporočil glede razprave o prihodnosti SKP. Najprej si poglejmo kontekst. Opazimo, da je v preteklih letih pri SKP vedno prišlo do preoblikovanja zaradi novih izzivov. Nekateri so povezani tudi z zunanjimi učinki. Menda je prišlo do težav z tolmačenjem v nemščino. Okay. Sedaj vse v redu deluje dobro. Nekateri izmed teh izzivov so povezani tudi z unanjimi učinki in cilji razvoja. Trenutna SKP zagotavlja podporo za evropske kmete in sicer prek k netržnih ukrepov, ki ne izkrivljajo trga. Če si pogledamo proračun SKP, kaj lahko vidite na preglednici, lahko izpostavimo nekatere elemente, zaradi katerih je SKP bolj usklajena z razvojnimi cilji. Najprej prekinitev izvoznih eh, dajatev. To vidimo v drugem delu preglednice, na to pa bo sledil eh, sledila postopna odprava vezanih eh, plačil. Torej, gre za konsolidacijo vezanih plačil. Ta trend je bil obrnen v trenutni skupni kmetijski politiki in tudi to je razvidno na podlagi številk. In ne na zadnje imamo tu še ukrepitev instrumentov, s katerimi ne bi se odzvali na okoljska izzive, tako v prvem kot drugem stebru. In tu lahko vidite te številke, ki so označene tudi s črto in vidimo, da je prišlo do povečevanja. Glede mednarodne razsežnosti. Evropska unija je pomemben igralec eh, na mednarodnih živilskih trgih in pomemben akter, ko gre za varno oskrbo s hrano. Trenutno imamo tesne trgovinske odnose s tretjimi državami in Evropska unija je glavni uvoznik k proizvodov na tem področju iz AKP držav. V letu 2016 je trgovina z eh, državami AKP predstavljala 11 odstotkov celotnega uvoza, kar lahko vidite na preglednicah. In tudi trgovinska bilanca je na dolgi rok bolj pozitivna. Tule na desni je to tudi razvidno. Gre za potek uvoza in izvoza in vidimo, da se uvoz iz držav AKP nenehno povečuje. Sedaj si poglejmo še eh, glavne elemente študije in sicer gre za učinke trenutne SKP. Glavno vprašanje se glasi, v primerjavi s prejšnjimi politikami nas zanima, kakšni so vplivi SKP od 2014 do 2020 na države v razvoju. Tu se osredotočamo predvsem na vpliv na varno oskrbo s hrano, na okoljsko primerne uvoze in na socialne učinke. Da bi našli odgovor na to vprašanje, smo opravili analizo obstoječih študij glede učinkov SKP. In pravzaprav ni bilo na voljo veliko študij, ki bi se posebej osredotočale na vpliv eh, skupne kmetijske politike na države v razvoju. Lahko mi sicer rečete, da je na voljo veliko študij, to je res, ampak te se osredotočajo na specifična vprašanja ali pa na vpliv, na zviševanje ali zniževanje cen hrane in vpliv tega na varno skrbo s hrano in podobno. Ampak pri teh študijah pogosto niso izolirani ukrepi SKP od, ukrep, od učinkov drugih dejavnikov, ki morda lahko tudi privedejo do podobnih rezultatov. Ugotovili smo, da je dokaj kompleksno izolirati vplive SKP od drugih vplivov. pomembna ugotovitev je tudi, da če tudi so na voljo nekatere študije, ki se ukvarjajo z učinki SKP in tu imam predvsem v mislih ex ante ocene SKP za 2014 do 2020. Ta študija je že vključevala oceno učinka na tretje države, čeprav ta pregled morda ni bil tako zelo temeljit kot tisti, ki je bil upravljen z vidika učinka na evropske države. Vsekakor pa je ocena učinka vsaj imela poglavje glede držav v razvoju. Če povzamem glavne ugotovitve. Najprej si poglejmo varno skrbo s hrano. V primerjavi s prejšnjo SKP, trenutna SKP ne spreminja trenutne situacije preveč korenito. Tako da je vpliv na trge dokaj majhen. Cene kmetijskih živil so usklajene s cenami nafte in tudi vpliv trenutne SKP na proizvodne cene in na posledično na trgovino je dokaj majhen. Vseeno pa ostajajo nekateri pomisliki, ki so pose, predvsem vezani na prostovoljno vezano pomoč v okviru trenutne SKP. Države so to prostovoljno vezano pomoč predvideli za specifične sektorje pomembne za posamezne države članice, za sektorje, ki so pod posebnimi pritiski. In ta prostovoljna Vezana pomoč je predvidena zato, da bi zagotovili podporo. In na podlagi številk tule lahko vidite, da prostovoljna vezana pomoč znaša 10 odstotkov celotnih eh, sredstev namenjenih podpori. In to so odločitve, ki so bile sprejete na ravni držav članic v letu 2014 in na to bile prilagojene leta 2016, ampak v končni fazi so številke za prostovoljno vezano podporo enake. Na desni strani pa lahko ugotovimo, da večina držav člani, z izjemo Nemčije, se odloča, da uporablja prostovoljno vezano pomoč. Večina vezane pomoči pa je namenjena živalskim proizvodom. Poleg tega podpiramo tudi beljakovinske proizvode. In to vidite na desni strani. 40 odstotkov je namenjeno govedini in teletini in 11 odstotkom proteinskim oziroma beljakovinskim posevkom. To so torej glavni pomisleki, ki se porajajo ob preučitvi vplivov na države v razvoju. Zakaj? Predstavila bom primer. To je ena izmed redkih študij, ki je dejansko preučevala učinek SKP. In to ni situacija, ki je specifična za države v razvoju, ampak vsaj omogoča primerjavo stanja v primerjavi s situacijo, pod, ko je veljala prejšnja SKP. Če si pogledamo rezultate te študije, ugotovimo, da imamo v prvem stolcu referenčno vrednost, torej stanje pod prejšnjo SKP, v drugem stolcu imamo stanje v skladu z SKP 2014-2020 in potem eh, v tretjem stolcu stolpcu trenutno stanje minus prostovoljna vezana pomoč in v zadnjem stolpcu imamo trenutno SKP brez zelen ukrepov za zelenitev. Zakaj? Če izoliramo prostovoljno vezano pomoč, ugotovimo, da ta pomoč eh, močno spodbuja proizvodnjo. Kaj pomeni, da samo zelenitev brez eh, prostovoljne vezane pomoči lahko pomeni za nekatere sektorje tudi povečanje proizvodnje. Opažamo pa, da je predvsem prostovoljna vezana pomoč tista, ki spodboja proizvodnjo. To velja predvsem za beljakovinske posevke, za kar so se odločile nekatere države članice. To je pomembno tudi za države v razvoju in to je pomembno tudi za sektor živalskih proizvodov. Brez prostovoljne vezane pomoči bi se zmanjšala proizvodnja živalskih proizvodov, vendar pa bi se cene zvišale in učinek bi bil znotraj Evropske unije pozitiven, kar se tiče prihodkov v kmetijstvu. Tako da moramo zelo previdno razmisliti tudi o tem, torej o tem, kakšne so posledice prostovoljne vezane pomoči. To je torej eden izmed glavnih pomislekov pri obravnavi učinkov na mednarodne cene in trgovino. Na to pa lahko preučimo še okoljske ukrepe. Opažamo, da je prišlo do napredka zaradi uvedbe ukrepov za zelenitev in upošnja okoljskih ukrepov v drugem stebru. V nekaterih primerjih je prišlo do okrepitve konkurenčnosti in spodbudilo razvoj kmetijstva tudi v neevropskih državah. Vendar pa ima to lahko tudi tveganja negativne vplive na trajnostni razvoj. tu se kritično izpostavlja predvsem eh, živinoreja v Evropski uniji. Kaj ti povečanje živinoreja v Evropski uniji pomeni povečanje potrebo po krmi, kar pomeni tudi večji uvoz in povečano popraševanje po krmi bo spodbudilo proizvodnjo krme v nekaterih državah v razvoju. Po drugi strani pa bi povečanje proizvodnje lahko imelo tudi negativen vpliv na okolje oziroma lahko seboj prinese dodatne pritiske na vodne vire in podobno. Tako da je treba preučiti tudi zunanje učinke. Prav tako pa se porajajo tudi pomisleki glede koherentnosti oziroma doslednosti politik SKP v odnosu do podnebnih in okoljskih ciljev, tako da je treba preučiti tudi zunanje učinke, tudi znotraj Evropske unije. Kajti Evropska unija podpira določene sektorje in podpora tem sektorjem pomeni tudi, da lahko pride do negativnih vplivov na okolje. kar pomeni, da bo na to treba sprejeti druge ukrepe, okoljske ukrepe, ki se ne dopolnjujejo s tistimi, ki smo jih sprejeli zato, da bi okrepili proizvodnjo. Toliko glede glavnih pomislekov glede vpliva na okolje. Potem glede družbenih in demografskih učinkov. Malo študij se ukvarja s temi vidiki. Trenutno ni na voljo posebnih študij, ki bi se osredotočale ločeno samo na učinke SKP. Nekatere študije pa so ugotovile, da kmetijska podpora, ki ne privede do moten, lahko izboljša globalne vrednostne velike in da lahko zaradi tega pride tudi do povečanja izvoza v Evropsko unijo. To pa je lahko ima negativne vplive na okolje in na življenje na podeželju. Evropska unija pa je storila velik kolak naprej. Uvedla je nov sistem, sistem GSP. Plus. Ta instrument je res lahko zelo koristen za to, da se spodbuja trajnostni razvoj in da se izognemo negativnim učinkom na ranljive populacije. Zaenkrat pa še nimamo dokazov učinkovitosti tega sistema, glede na to, da je ta sistem dokaj nov. Tako da na učinke tega režima še čakamo. Toliko torej o družbenih in eh, demografskih eh, vplivov. Sedaj pa bom eh, podala še nekaj priporočil glede prihodnih reform SKP. Najprej. Ugotavljamo, da je prišlo do pozitivnega napredka pri zagotavljanju večje konkurentnosti politik za razvoj. Še vedno pa se je treba soočiti z nekaterimi ključnimi izzivi. Po našem mnenju je ključni izziv ta, kako uskladiti prihodne reforme SKP z evropskimi obveznostmi glede izpolnjevanja ciljev trajnostnega razvoja, torej izpolnjevanja trajnostne agende, pa tudi uskladiti se moramo s cilji pariške pariškega sporazuma, kar pomeni, da je treba zauzeti medsektorski pristop. Ne moremo preprosto izpostaviti samo enega področja politik in ne upoštevati vplivov na druge sektorje. Kajti povezave med sektorji so zelo kompleksne in jih moramo upoštevati. Poleg tega, če res želimo zagotoviti napredek, moramo meriti na skrižni vpliv politik. To je ključnega pomena. Pristop do spremljanja in ocenjevanja kmetijskih politik mora biti bolj strukturiran. Upoštevati mora tudi povezave med različnimi procesi. Na ta način bomo res lahko spodbojali tiste, politične instrumente, ki zagotavljajo sinergije tako na zunanji kot na notranji ravni. Prav tako potrebujemo poseben nabor kazalnikov, zato da bi lahko spremljali in ocenjevali prispevek k, k doseganju ciljev trajnostnega razvoja v državah v razvoju. Za konec pa bi izpostavila posebna področja, kjer se pojavljajo pomisleki. Naj izpostavim, da smo to študijo po, pripravili na podlagi ocene drugih že opravljenih študij. Tako da glede na to so zaskrbljujoča področja naslednja. Sicer lahko več o njih preberete v samih dokumentih, ampak eh, glavna zaskrbljujoča področja so naslednja tri prvo področje se nanaša na učinke, ki izkrivljajo trg zaradi sprememb, ki so bile uvedene proti SKP v letih 2014 in 2020. Tu gre za prostovoljno vizeno pomoč. Idealno bi bilo, če bi to prostovoljno vezano pomoč namenili res samo najbolj ranljivim sektorjem in regijam nekatere regije potrebujejo posebno zaščito zaradi naravnih danosti ali pa nekateri, pri nekaterih posevkih eh, obstajajo posebni interesi in potrebe. To velja predvsem za beljakovinske posevke v Evropi. Ampak pri vseh proizvodih je treba natančno premisliti, ali ta instrument eh, res potrebujemo. Potem eh, drugo področje se nanaša na konkurenca med spodbudami, ko gre za nekatere instrumente SKP v odnosu do okoljskih in podnebnih ciljev. Pomembno bi bilo, da upoštevamo tudi okoljske učinke, kadarkoli podpiramo nekatere sektorje. Tu nas eh, skrbi pred vsem živinoreja, ki jo Evropska unija močno podpira. In tretje področje se nanaša na stopne učinkovitosti nove scheme GSP za zagotavljanje varno skrbe s hrano in za izpolnjevanje ciljev trajnostnega razvoja. To je zelo kompleksno. Težko je opredeliti kriterije upravičenosti za to schemo, ne da bi zaradi tega prišlo do negativnih učinkov. Upoštevati je treba tudi posebne lokalne danosti, tako da je to res zelo zapleteno in eh, temu je treba posvetiti več pozornosti. To so glavne ugotovitve te študije. Na tej študiji smo delali do sedaj in če imate morda kakšno vprašanje, bom z veseljem poskušala na nje tudi odgovoriti. Najlepša hvala za vašo pozornost. Thank <laughs> you. Najlepša hvala. Vprašanje. Sporkine faso moram pomeniti, da je predsedujoči nacionalnega združenja majhnih mlekarn govoril bo tudi nasplošno o prireji mleka v. Danka, oj, saj je delo. Ako, bonjour, euh, merci euh, de me recevoir ici. Euh, Lepo pozdravljen, najlepša hvala za povabilo, da povem tudi, kaj se dogaja pri nas. Ime mi je um, Ibrahim Adama Dalo in sem proizvajalec mleka že 20 let. Um, imamo zelo majhno mlekarno blizu Adegoduja. Sem tudi podpredsednik Nacionalne unije za pridelavo mleka. Prav tako sem podpredsednik medpažožne organizacije pri nas in sem tretji podpredsednik FASO, seveda, kjer v živinoreji dela tam okoli 80 odstotkov prebivalstva, tam okoli 9 milijonov glave živine imamo, to je uh, kar nekaj, zastopa 26 odstotkov vsega izvoza pri nas uh, imamo ogromno in ukvarjamo se z ekstenzivno živino rejo. Je njegov uh, vrčevalni račun. Pet krav pa hrani tam okoli deset družin. Pred uh, tam okoli desetimi leti smo začeli razvijati mini mlekarne. Gre. Pogosto so te mini, leka, mi, mini mlekarne zelo blizu proizvodnje. Prav tako dodajo veliko vrednosti v našo gospodarstvo in eh, zaposlujejo eh, veliko žensk. Veliko delovnih mest, zlasti za mlade in za ženske, in ogromno, ogromno družinam je bilo na ta način omogočeno, da prirasti 3,6 odstotka na leto. To je velik izziv, kot rečeno, za nas in uh, zaradi te rasti prebivalstva, da bi dali na trg uh, poceni proizvode, ne pa, da bi pač razvijali uh, ta sektor mleka. Zato, ker ne zavarujejo dovolj naše proizvajalce, Mleko je danes obdavčeno z eh, stopnjo 5 odstotkov in potem bo mleko obdavčeno z nično stopnjo. Zaradi tega smo tudi začeli delati na tem mini mlekarnah, zato da bi zapolnili to vrt kvot za prirejo mleka zaradi tega se je proizvodnja v Evropi povečala in sicer za več kot dva oni. Prav tako pa se cena masla viša. Mleko, kateremu se dodaja palmovo olje, to je osiromašeno mleko, ki se pogosto uh, potem izvozili v letu 2017. In vsta izvoz eh, koristi predvsem eh, Afriki. Če želite, vam lahko to tudi bolj podrobno pokomentiram. Kot 400 milijonov litra mleka potem na lokalni trg. Tako da vidimo, da imamo ogromen neizrabljen potencial. Problem je torej tu ja, mleko v prahu, pa stane tam eh, okoli 230 do 290 frankov na liter. Mleka v Afriki. siromašno mleko v prahu, ki je potem obogateno s palnovim oljem. To v Evropski uniji ni dovoljeno, ampak kljub vsemu se ogromno takega mleka iz Evrope vedno bolj revni postajajo. Prav tako pa naši mladi zapuščajo. Nekega upora in sicer želimo jasno vzpostaviti neko blagovno znamko mlekom v tej podregiji. Pri tem pa nam pomagajo tudi določene organizacije iz Evropske unije. Kakšne so naše okrepiti organizacije, ki predstavljajo proizvajalce in eh, okrepiti investicije, glede na to, kakšen je kontekst proizvodnje lokalnega mleka in zato, da bi se izognili uh, nezaželenim posledicam v prihodnosti, menimo, mleka in v večji meri v proizvodnjo vključiti mlade in ženske. Torej, lokalno mleko enačimo pri nas. Ki je sopredsedujoči mednarodnega panela strokovnjakov na področju trajnostnih Upamo, da nam boste nekaj povedali o učinku SKP na okolje, na rabo zemljišč in na uživanje mesa. Na voljo imate deset minut. Hvala za besedo, predsedujoči. Gospe in gospodje, danes vam bom podal bolj širšo Adama Dialo in Marije planko, ki sta bila bolj konkretna. Uvodoma bi želel povedati, da je SKP težko oceniti v tem kontekstu, kajti če želimo oceniti vpliv SKP-ja na ljudi, vse med sabo tesno prepleteno, zlasti na področju razvoja podeželja, uporabe zemljišč in vodnih virov. Leta 1961 se je začela SKP in takrat je bil svet popolno z njo nahranili celotno prebivalstvo. Na tej prosojnici vidite skokovito porast prebivalstva od začetka 20. stoletja. In seveda od samega začetka SKP-ja se je tudi število prebivalstva povečalo in seveda naš namen je bil, da bi nahranili vse te ljudi in zadostili, če dalje večje popraševanje po, po hrani. Razred, ki seveda sodeluje v vrednostni verigi, se pravi 800 milijonov, ki sem jih prej omenil, to so ljudje, ki živijo v urbanih delih in so tudi odvisni od uvoza. Med njimi imamo tudi majhne pridelovalce, ki želijo pridelovati hrani in jo tudi prodajati na majhnih trgih. Je pa res, da moram tukaj omeniti tudi omejitve, s katerimi se soočajo. Ne na zadnje pa tudi ne morejo biti konkurenčni na globalnih trgih in niso tudi zanimivi za velike kupce. STO-ja pa je kmetijska pridelava izvozno usmerjena. In na prosovnici vidite izvoz določenih polščin za sojo na milijone ton vodnje je namenjena na izvoz, enako velja tudi za sladkor, za palmovo olje, za koruzo pa tudi za ostale polščine, ki jih seveda vidite na prosojnici. Gre pa za izvoz velikih kmetov, ki imajo dostop do globalnih vrednostnih verik in ki imajo seveda tudi možnost, da so konkurenčni v oskrbe s hrano. Je res, da imamo tako argumente za in argumente proti. Trgovinska izmenjava pomaga državam, da se specializirajo v proizvodnjo, kjer ni tako. Hrana potuje tja, kjer je največja kupna moč, kjer so potrošniki najbolj bogati. Veliko krat se tudi zgodi, da revne države izvažajo v bogate, ljudje pa v revnih državah stradajo. Veliko krat tudi rečemo, da je trgovina pomembam in tudi globalizaciji. Je pa res, da moram poskrbeti tudi za to, da bodo tudi revne regije postale bolj odporne. Vse je zelo kompleksno, ampak delal sem tudi že v okviru Združenih narodov in tam sem si nabral ogromno izkušenj gospodarske in naravne vire. Vse to pripelje do koncentracije določenih akterjev, majhni pridelovalci pa so potem odvisni od izvoza vlade, pa so se v 90-ih letih osredotočile na uvoz, kajti na takšen način so lahko nahranile revno prebivalstvo na podeželju in to prebivalstvo je postalo seveda tudi bolj odvisno od njih. Sedaj je bilo tudi več odvisnosti od uvoza in majhni pridelovalci. Vidimo pa, kako prebivalstvo v podsaharski Afriki in tudi v nekaterih delih Južne Azije postaja odvisno od uvoza hrane za zadovoljitev svojih osnovnih potreb. Afrika je zelo zanimiv primer. Afrika ima ogromen kmetijski sektor, ampak kljub temu se je uvoz hrane povečal v zadnjih letih. Odvisnost od uvoza pa seveda je privedla do volatilnosti cen in te države se niso mogle pravzaprav Izvoz pri kmetijstvu je seveda zelo industrijski, vse pa privede tudi do onesnaženosti povost zemlje. In če seveda te države želijo, da ostane njihova zemlja plodna, potem morajo uporabljati ogromno slednjo iz leta 2016. Potem boste videli porast debelosti in prekomerne teže v vseh državah na svetu. To je ocena, ki zajema prebivalstvo 200 držav smo priča prekomerni debelosti in porasti, bolezenske debelosti. Zakaj to omenjam? Kmetijski proizvodi, ki potujejo po dolgih razdaljah, so hranijo za predelano hrano. Paradoksalno je industrializacija prehranskih sistemov negativno vpči praksam dumpinga, ki negativno vplivajo na preživetje majhnih kmetov v državah v razvoju. Te države so tudi naše trgovine od kmetov, recimo iz Afrike. In brez izvoznih jo na pridelavo paradižnika prirejo mleka, recimo v Senegalu in v Burkini Faso. Mi v Evropski uniji pa bi morali imeti več trgovine, koristilo vsem. Ne moramo pravzaprav ugotoviti, kdo so glavni zmagovalci in kdo so poraženci. Glavni poraženci pa so seveda. Bolj, ko bodo te države izvažale iz Evrope, manj spodbud bodo imele, da vlagajo v lokalno pridelavo. Onesnaženje okolja in mislim, da bi tudi morali plačati za uh, te negativne učinke, mi pa bi se da morali sprano, vse to je dobro za naše zdravje in na takšen način bi tudi zaustavili porast prekomerne teže in debelosti. V... Pa bom dal besedo vsem v dvorani, pa tudi obema oziroma vsem trem panelistom. For your, for your, uh... Hvala za to vprašanje. Prav imate. Prej sem predstavila mojo študijo, pa tudi različne številke, vrednost uvoza in izvoza. Seveda to še ne pove, kdo je pravzaprav zmagovalec pri tej trgovinski izmenjavi. Je pa tudi res, da smo v tej študiji. tudi upoštevali negativne učinke takšne trgovinske izmenjave. Pa res, da sem to prej samo na hitro omenila. Te države so se recimo specializirale samo na določene polščine in to je imelo tudi negativen vpliv na lokalno prebivalstvo in na določene lokalne gospodarske naravne vire. To smo tudi upoštevali v študiji, ki smo jo opravili. Ampak vprašanje, ki se sedaj zastavlja, je naslednje. Ali je do tega prišlo zaradi SKP-ja ali pa zaradi lokalnega institucionalnega ukvira v teh državah? Z drugimi besedami, ali nosi Evropska unija za te razmere tudi odgovornost. To pa je seveda že drugo vprašanje. To? Tudi sam bi se rad zahvalil vsem trem panelistom. Evropski parlament je s tem skupnim zasedanjem tudi pokazal, da ukrepamo in razmišljamo pa majhnim kmetom in zlasti ženskam, pomaga pri gospodarskem razvoju. Sam sem se razvojen sicer, da so majhni projekti, projekti, v katerih se osredotočamo tudi na ženske, druga v Zahodni Afriki oziroma v Evropi, da okrepijo pridelavo mleka v prahu. In da. Bueno, eh, muchas gracias. Palas a peseto, palatrim, panelistom. Najprej bi želela povedati, da je za mene zelo pomembno, da imamo danes to skupno razpravo. Vsi namreč vemo, da Sedaj seveda v Evropski uniji poteka tudi razprava o prenovitvi SKP-ja. In sedaj imamo številne razprave, ne samo v okviru odbora za kmetijstvo, ampak tudi v okviru ostalih odborov. Mislstva. Komisija je tudi pozvala parlament in svet, da sprotuje temu, o čemu se danes pogovarjamo. govorimo danes seveda tudi o učinku SKP-ja. Se pravi, da se prerasporedi pomoč iz enega stebra v drug stebr oziroma ali obstaja več možnosti sama. Mi smo ne osredotočeni tako na sever in na jug. Vsi vemo, da tudi v Evropski uniji je če dalje manj majhnih kmetov. Vsebinske in bistvene spremembe in zanima me, zakaj tega niste omenili v vaši študiji.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 zelo dobro dopolnila. Bom pa sam odgovoril na zadnje vprašanje. Po mojem mnenju, Evropska unija seveda ne more nahraniti celotnega sveta, ampak mora prispeti k temu, da bo se svet. Mislim, da moramo zmanjšati njihovo odvisno gospodarstvo po zacvetelo. Mislim, da je treba ponovno okrepiti lokalne sisteme oskrbe s hrano. Iz denarjem naših davkoplačevalcev. Zato potrebujemo dolgoročno strategijo v mestih. Hvala. Sem omenila določene učinke te študije. Vsi vemo, da se bo kakorkoli bom sedaj odgovorila na vaše vprašanje. Imamo več možnosti, seveda, za vse te spremembe. Sicer to ni bil cilj moje študije, ampak v svojih priporočilih sem omenila, da potrebujemo bolj sistemski pristop do političnih odločitev. Tukaj pa ne govorim samo o kmetijski politiki, kajti kaj kmetijstvo je povezan v svoji študiji in v svojih priporočilih. Treba je upoštevati medsektorske učinke. Študija je to tudi zelo lepo nakazala. Če hočemo seveda povečati prihode kmetov, moramo upoštevati tudi učinek kmetovanja. To ni kaj novega. Sicer morda to ni rešitev, na katero čakate. Vseeno pa mislim, da bi res morali spremeniti naš pristop in povezati kmetijsko politiko s trgovinsko politiko in politiko razvojne. Najlepša hvala vsem govornikom, ki so se strinjali pravzaprav. Gospod Blanko, vi ste ekonomistka na področju kmetijstva. Poglejmo, kaj delamo več eh, zadnjih let nekako odstopamo od mehanizma za regulacijo trga, ni več kvot za mleko in kaj se dogaja danes, preveč proizvodnje imamo. In eh, ceno, ki zares ni dobra za kmete. Na ta način kmete si, si romašimo. Kaj se dogaja v Afriki? In gospod Dialo in Olivier sta o tem že govorila. Kaj se dogaja v Afriki? V Afriko v, izvažamo mleko v prahu in na ta način osiromašimo njihove kmete, ki bi se lahko sami razvili. Še niso bili zelo pametni in niso želeli odpreti trga mleka. Je zaprt v Kanadi in bo tak tudi ostal. Uh, izvaž, kdo je vlagal v Afriko? Sodial, Lactalis, Nestle, Danone, Arla in uh, pač velike multinacionalke za proizvodnjo mleka. Vrnemo na to uh, strategijo samo oskrbe posem, posem, posem po svetu in pa da začnemo uporabljati neke me mehanizme. Marija? Äh, Dve konkretni vprašanji bi imela. In navezala bi se na to, o čem je govorila povornica. Dejali ste, da tr preverjate trenutno veljavne politike in zanima me, v kolikšni meri še vedno delujejo učinki stare politike. Recimo, trenutno si zanimamo več izvoznih subvencij, tega se zavedam. Ampak od leta 2009 smo pravili tudi izvozne subvencije za piščanca, ampak izvoz se v Afriko se je vseeno štirikrat povečal in vidimo, da če se naša politika spremeni, eh, ta sistem vseeno zeluje naprej sam po sebi. In eh, tako je Mark Tarabela. Naš trg in eh, ameriški trg sta močna in naš trg je bil močen zaradi tega, ker je, da omejijo svoje trge in da se najprej sami postavijo na noge. Ne gre za to, da ne bi želeli pomagati ljudem, Ne, gre za to, da jim damo možnost, da obracijam. Te dve stvari sem želela izpostaviti. Hvala. Ja, dank auch für die, für die Najlepša hvala. Uvozom. To je pač v pristojnosti vlade v uh, Burkini Faso. Vlada to lahko stori, lahko uh, našega kmetijstva pod vprašanjem. Je pa tudi res, da tudi mi iz Irske izvažamo ogromne količine. Hvala, gospod Miller. Vielen herzlichen Dank für die Ausführung. Najlepša hvala. Hvala, gospod Miller. Vielen herzlichen Dank für die Ausführung. Najlepša hvala, da se ne strinjajo vse države članice, da bi morali odpraviti vezano pomoč. In eh, glede vaših komentarjev spodbujanja povedala, komisija mi je podala številka in sem jih preverila. Pri mleku v prahu je prišti za spodbojanje trajnostnega kmetijstva in za ukrepitev lokalnih trgov. To je zame zelo pomembno. Ukrepiti je treba tudi infrastrukturo in eh, spodbujati. Podobni projekti so na voljo tudi v Burkini Faso in dobro je, da to spodbujamo. In eh, dejali ste, da bi si želeli tudi mehanizme opozarjanja as possible and uh, you da, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Da, e o določeni sectori, o določeni država članica, ki so zares odvisni od to vrstne pomoči. V Romuniji to drži za sektor svinine in perutnine. Če vezane pomoči ne bi imeli, ta sektor ne bi preživel. Zanima me, ali ste in e, e vpliva na evropski trg. Zakaj to pravim? proizvajalci v državah Merkosurja ne spoštujejo istih eh, zahtev glede proizvodnje v primerjavi z evropskimi proizvajalci. Možno, pod, tre, pod tremi evri ne morejo proizvesti enega kila mesa tule. Zato eh, je treba to upoštevati. Tudi kakšna je situacija na lokalni ravni. Romunija trenutno uvaža živila v višini 5 milijard evrov, izvozimo pa samo 300 milijonov. E, nam to ne uspe, zato ker ni pravične konkurence. Včasih države članice same e, ne morejo ukrepati v primeru to vrste nepravične konkurence, ki včasih uniči cele sektore. Najlepša hvala, predsedujoči. Hvala za vse prispevke. Tri kratka vprašanja bi imel in nekaj komentarjev. Prvo vprašanje se glasi. Izpostavili ste mleko v prahu, ki se obogati s palvovim oljem. In eh, dejali ste, da je to v nekaterih primerjih eh, prepovedano. Ali bi lahko naše vlade vplivali na to, da se to vir? Zanima me, kakšne ovire regulativne narave imate tu v mislih. In tretje vprašanje ali bi bilo koristno za vas, če bi v kontekstu razvojne pomoči zagotovili tudi podporo za um, majhne mlekarne, zato da bi se izboljšala tehnika. Bi to na... Strokovnjake. Najprej Harald Vonvicki, ki je um, ekonomist na področju kmetijstva in se gospod Matthews uh, ni uspel deležiti današnje razprave. Gospod, najlepša hvala. Najlepša hvala za povabilo. Cilj člena 208 uh, PDEU-ja je ta, da se zniža in v končni, meri, končni fazi tudi izkorenini uh, revščina. Uh, jasno je, da sta hrana oziroma da sta revščina in lakota povezana. E, tisti, ki so revni in lačni, so pogosto brez zemlje, brez sredstva in tako naprej. Kmetijstvo je torej ključno, če želimo znižati raven e, revščine in hrane v državah v razvoju. Sam poučujem razvoj na področju kmetijstva že več kot 30 let. tam okoli 60 ur zapiskov imam na tem področju. Ne bom vsega predstavljal danes tu, ampak bom poskušal vse to pozeti v dveh stavkih. Prvo kot prvo, v končni fazi so ključne gonilne cine razvoja v kmetijstvu in eh, gonilna sila, ki bo znižala revščino in eh, lakoto, so pač investicije v eh, človeški kapital in v delovno silo drugi vzvod pa je dobro upravljeno in pa delujočo tržno gospodarstvo. Liberalni mednarodni trgovalni režim pa je ključen del tega. Še nekaj, kar bi želel izpostaviti, pa je to, da smo ugotovili, da do revščine in lakote prihaja v tistih regijah, kjer kmetje nimajo dostopa do tiste najbolj osnovne tehnologije, ki jo v bogatih državah uporabljamo že dolgo. Naprimer, nima dostopa do gnojil in do sredstev da, za zaščito polščin. Želel pa bi se osredotočiti na določene aspekte v zvezi s kakovosti oziroma s količino in s cenami SKP-ja. Želel bi začeti z enim opažanjem in sicer ta dolgoročni tret, da bodo padale cene surovin v kmetijstvu, se je končal. Opažamo pač od leta 2000 naprej, da so cene surovin na področju kmetijstva eh, vedno više, razlog za to pa je preprost. In sicer povpraševanje, globalno gledano, eh, je raslo hitreje kot pa ponudba. Prav tako opažamo, da obstaja do, da prihaja do vrzeli na področju voza v državah v razvoju. Te države so v trenutno v fazi razvoja, v kateri je bila eh, Anglija v času Rikarda, naprimer, ko je popraševanje zelo, na, zelo, na zelo visoki ravni in domača ponudba ga ne more več zadovoljiti. Jasno je, da so ti trendi na trgu zaskrbljujoči glede varne oskrbe s hrano v državah v razvoju. Ti trendi znajo voditi do nasilja, politične nestabilnosti in do migracij. Globalno popraševanje po hrani je v porastu, hitro raste in to popraševanje bi lahko zadovoljili s tem, da bodi si uporabljamo več zemlje ali uh, povišamo donos. Ta prva opcija, več zemlje, pač ni opcija. Globalno gledano je zemlje na voljo samo toliko, kot jo je in najboljša zemlišča že obdelujemo. In na številnih državah nimajo nekakšne rezerve. Več, kjer pa rezerva obstaja, naprimer je pa pokriva tropski pragost in ga ne želimo izsekati. In glede na to je edini način, kako zadovoljiti višjo potrebo, višji donos. FAO pričakuje, da bo 90 odstotkov više proizvodne prišlo z naslova um, večjega donosa, samo 10 odstotkov pa zato, ker bomo obdelovali več zemlišč. Ampak drži tudi to, da se da produktivnost na področju kmetijstva že od leta 70 od zelene evolucije raste vse počasneje. Več razlogov obstaja za to, omenil pa bom samo tri. Prvo kot prvo zanemarjamo raziskave na področju razvoja. Tudi vedno manj javnega denarja se namenja za to. V EU-ju smo začeli manj denarja za to namenjati v 70-ih letih, ko je prišlo do presežkov. Kot drugo, vedno več omejitev imamo v Evropski uniji glede uporabe tehnologije, naprimer tradicionalna genska tehnologija in pa zaščita polščin in pridelkov. In ne nazadnje, pa zelo uspešno lobirajo določene skupine, uh, Eh, ki se zauzemajo za eh, nizki donos v kmetijstvu, za nizko produktivnost. Omenil sem že vrzel glede uvoza v revnih državah in to lahko eh, rešimo samo, če bodo, države, če bodo bogate države proizva, proizvajale več in izvažale več. Evropska unija bi pridobila ogromno, če bi EU prenehala biti ena izmed največjih neto uvoznic v Evro, na, oziroma globalno gledano. Če pogledate, kakšni so trgovinski tokovi eh, s kmetijskimi uh, surovinami, boste videli, da je to res. Mi smo razvili metodo, s katero lahko te neto tokove kmetijskih surovin pretvorimo v, kme, v zemlišča, ki jih evropejci uporabljamo zunaj naših meja, zato da bi zadovoljili našo potrebo. In v zvezi s tem smo pripravili tudi tele številke, ki jih vidite tule. In sicer tam okoli 17 do 34 milijonov hektarjev uporabljamo za to vsako leto. Vse je pač odvisno od tega, ali govorimo o donosu v ali zunaj meja Evropske unije. In o tem govorimo kot o uvozu virtualne, virtualne obdelovalne površine. Posledice tega so jasne. Sicer raziskovalne dejavnosti na področju kmetijstva, ki so namenjene temu, da bi zvišali donos, to vrtne politike mora biti ključen del nove SKP. Prednosti večje produktivnosti za družbo v celoti so zelo očitne in visoke gre za pozitivne eh, zunanje faktore, ki se materializirajo ne toliko v Evropski uniji. Od teh pozitivnih stranskih učinkov prihaja zlasti v državah v razvoju in mislim, da je javno financiranje raziskav um, na področju kmetijstva še kako utemeljeno. Z naslednjo prosovnico pa želim pokazati, kakšne so okoljske prednosti večje produktivnosti na področju kmetijstva v Evropski uniji. Torej za vsako odstotno točko eh, eh, večjega donosa smo zračunali, kaj pomeni to za družbo v eh, celoti in sicer za eno milijard oziroma za pol milijarde evrov a, uh, bi imela družba koristi za vsako odstotno a, uh, točko rasti pre, produktivnosti. Prav tako pa bi morali uvoziti um, veliko manj hrane, če bi prišlo samo do ene odstotke točke rasti produktivnosti. Na ta način bi eh, tudi ohranili 1,2 milijona hektarja naravnega ozemlja in znižali emisije CO2. -ja. Za tam okoli 220 milijonov ton. In to je nekaj, kar lahko prinese prednosti v višini 44 eh, eh, milijard eh, evrov. Ko te številke predstavljam, v Berlinu, ki ne poznajo kmetijstva in ne poznajo tudi vprašanja revščine in lakote v razvoju sveta, pravijo, da dobro, prav, mogoče vaše številke že držijo, ampak če v EU-ju začnemo proizvajati več, bomo morali povišati proizvodnjo, donos, zato ker nima več rezerv zemljišč, kar pomeni, da moramo bolj intenzivno kmetovati. In moj odgovor je, rast intenzivnosti izrabe zemljišč ni ne dobro, ne slabo, samo zdržno mora biti. In to velja eh, za vsa druga področja, ne samo za kmetijstvo. Tako da smo preučili tudi to področje in preučili smo tudi, je, kakšna je rast donosa za številne poščine v EU in rezultat je pravzaprav isti za vse poščine. Se bomo sredotočili na žitom. V našem raziskovalnem obdobju smo videli, da se je donos za pšenico uh, zvišal za 0,86 odstotkov in ta donos bi lahko nastal zaradi bolj intenzivne rabe zemljišč, več gnojil in tako naprej. Prav tako pa je to lahko nastalo zaradi inovacij. To pa zmerimo z izmero TFP-ja na tej prosovnici, Total Factor Productivity. Uh, in vidimo, da je rast eh, tega TFP-ja nekaj, kar je preseglo rast donosa. To pomeni, da v Evropski uniji rast donosa nastane, ko se zniža intenzivnost eh, uporabe zemljišč. Zato je moje priporočilo, da nehamo razmišljati več o tem kontekstu trajnostne intensifikacije na ta način dajemo ljudem misliti, da višji donos nujno pomeni bolj intenzivno rabo zemljišč, ampak velja pravno obratno. In to, te trende smo opazili tudi v drugih državah, naprimer v ZDA. Potem pa naj omenim še ekološko kmetovanje, ki naj bi ga obdočevali, ne več subvencionirali. Uh, Če bi posem prešli na to vrstno kmetovanje v Evropski uniji, na zeleno kmetijstvo, bi pomenilo, da bi morali uporabljati 70 milijonov hektarov zemljišč po svetu več za kmetovanje, zato ker je donos Eh, to vrstnega kmetovanja nižji. To pa bi vodilo v izgubo naravnega habitata, v izgubo biotske raznovrstnosti in tako naprej. In države v razvoju so veliko bolj ranljive tudi za eh, podnebne spremembe. Well, I also, I've noticed other people have had other colleagues here had more than 10 minutes. Ja, ampak tudi drugi uh, kolegi imajo več kot deset minut. Pač uh, samo zato, ker vam ni všeč to, kar pravim, ni treba, da zahtevate, da se ustavim po desetimi minutami. Permitame, senor Vinke, ki. Eh. Gospod Vinke, prosim, da zaključite. Mislim, da moramo gospoda tudi uh, pustiti, da zaključi, pač vsem moramo dati besedo. gospod prosi za rumenka nacionalni, za ohranjanje naravnih habitatov. Na ta način pa tudi pravzaprav bi morali odločitve na področju SKP-ja spremati na področju oziroma na podlagi znanstvenih dognanj, ne pa na podlagi lobiranja določenih skupin potrebujemo več eh, kredibilnih odločitev na področju SKP-ja. Najlepša hvala. Najlepša hvala za to predstavitev. Na no, takoj bomo morali kar nadaljevati z naslednjo točko. Nimamo veliko časa. Moramo nadaljevati z naslednjim panelom. Z nami je že tudi komisar Hogan. Pogovarjali pa se bomo o politični koherentnosti za razvoj, zato da ne bi izgubljali časa in zato da bi se lahko oglesili ostali kolegi, podala beseda takoj komisarju Hognu za predstavitev. Najlepša hvala in izvolite. Uh, Najlepša hvala, spoštovani poslanci, spoštovani gostje. Najlepša hvala za povabilo. In eh, razumemo, da smo del globalnega sveta in eh, da se soočamo tudi z globalnimi izzivi. Eden izmed najbolj trdoživih mitov SKP-a in eh, Evropska unija spodbuja številne ukrepe v tretjih državah. Podpora za kmete je še vedno sicer zadovoljena in o tem še bomo spregovorili. In Evropska unija spodbuja številne ukrepe v tretjih državah. Podpora za kmete je še vedno sicer eh, dovoljena in o tem še bomo spregovorili z tržnimi pogoji, zato smo zmanjšali presežke v Evropski uniji. Tudi izvozna domestila smo odpravili 1. januarja 2000. Zagovarjamo odprto trgovino, ki temelji na jasnih eh, pravilih. Evropska unija zagoto, zagotavlja brezkvotni dostop za najmanj drž, razvite države in eh, zagotavlja podporo za države v razvoju. Prav tako imamo trgovinske sporazume, gospodarske sporazume, ki so prilagojeni eh, tr, občutljivim tretjim državam. Tako zaščitimo neke eh, trge prek liberalizacijo, bodi si, da jih izključimo popolnoma in preprečimo poplavo uvoženih proizvodov. Eden izmed govornikov danes dopovdan iz, danes eh, iz Burkine Faso je izpostavil eh, ta vidik in tu, izpostavil je tudi gospodarska partnerstva. Tu je trgovinski sporazum z Evropsko unijo in eh, spodbudi, spodbudil bi vas, da izkoristite te priložnosti, če takšne ukrepe želite sprejeti. Burkina Faso bi lahko Evropska unija pa si ne bo pustila naložiti odločitev po nareku druge suverene države. Evropska unija se proizvodov iz teh držav, kar je več kot eh, ZDA, Rusija in Kitajska skupaj. Zato bomo še naprej sodelovali v okviru Združenih narodov in tudi bomo sodelovali s partnerji tudi z državami v razvoju, zato da bi okrepili naše učinke. V poročilu novembra lahko najdete veliko razmislitev razmislekov, razmislekov glede tega, kako zagotoviti smo se k jasni gospodarski agendi. In jasno smo povedali, da, mu, povedali, da mora prihodnja SKP uh, eh, odigrati. V tem kontekstu bi zag želeli zagotoviti tudi varne migracije prek urejenih poti. Držav dajemo možnost, da ostanejo v državah izvora. Omenil sem že pozitivne učinke. Mm, naših ugodnih pogojev za dostop. Tudi zunaj eksterni program za posojila bo upošteval te vidike in osredotoča se bo na treba zagotoviti dovolj hrane za hitro rastočo delovno silo. Tako bomo okrepili konkurenčnost eh, afriškega kmetijstva. Tako bomo naprimer našimi afriškimi partnerji, tako kot smo to počeli recimo že v Rimu 2016 pri razvoju trgovinskih eh, odnosov s kmetijski sektor. Na ta način eh, bi radi zagotovili, da je migracija res eh, izbira, ne toliko nujnost. Za Afriko, kot rečeno, že izvrstno sodelujemo. Dosegli smo veliko napredkov. Tešno sodelujemo z, komis, z drugimi sektori komisije, in eh, pripravili smo posebno delovno skupino, ki se bo sredotočala na prednostne korake v kmetijski industriji. Naš namen je, da bi preučili področje na trgu zaposlovanja v kmetijskem sektorju in predvidevamo več srečanj na to temo. Sodelovali bomo torej z Afriško unijo. In sedaj je objavljen razpis razpis. Komisar Hogan je dobro povzel to, kar želijo zagotoviti vse službe komisije. Radi bi, da bi bila zgodba o razvoju kmetijstva v Afriki zgodba o uspehu. Ko gre za koherentnost politik, eh, je trajnost politike. Danes popovdan smo slišali veliko o prostoru za politike, o regulativi trgov in o ukrepih za nadomestila. In komisar Kohogan je dejal, da kljub eh, partnerskih sporazumov, zaradi katerih je običajno prihajalo do veliko nelagodja v agroživljskem sektorju, vseeno v politikah obstaja dovolj prostora pri najmanj razvitih državah za to, da same oblikujejo politike in strategije, odpiral kmetijske sektorje in živilske sektorje od leta 2014 do 2016. Ta portfelj je znašal približno 9 milijard evrov. Gre za proračunsko podporo, predvsem v Zahodni Afriki. Gre za spodbojanje sektorske podpore prek eh, načrta za zunanje. Naložnost se bo iztekla aprila 2018. Kot je dejal komisar Hogan, je tu v preteklosti pri bilo zagotovljenih eh, premalo sredstev. Veliko se vlaga v energetiko, veliko v digitalna področja in v urbanizacijo. Ne zagotavlja pa se dovolj sredstev za hrano in za kmetijstvo. Tako da se tu pojeraja veliko tvegan. Morali pa bi zagotoviti prave signale in spodbojati predvsem male podjetnike Tudi z IFAD-om in eh, FAO sodelujemo. Preučujemo, kateri so sektori in kmetijske dejavnosti, ki so konkurenčni, ki imajo konkurenčno prednost eh, na lokalnih in regionalnih ravneh, zato da jim lahko zagotovimo pomoč. Nekaj, kar jih lahko pritegne k sodelovanju. In mislim, da moramo pomagati v postaviti ustrezen okvir profesor Vonvitske je govoril o tem, da je treba zauzeti pristop od spodaj na vzgor in to je tisto, če mora tudi dajemo prednost. Z vedika zemljišč moramo zagotoviti opokega sporozuma, poskušamo doseči čim več. Pripravlja se več dogodkov, na katerih bomo preučevali prihodnje modele, tudi antropološke modele. Razmislili pa bomo o tem, kako to še okrepiti. Veliko podarka dajemo prehranjenosti mandat GDD-ka je